Good afternoon, colleagues. I see some... Dobar dan, kolegice in kolegi. Vidim, da nekateri še niso z nami. Mislim pa, da je bi bilo dobro kljub temu začeti. Tako da, če kar tako sprememo dnevni red ali ima kdo kakšen ugovor, sicer predlagam, da dnevni red sprememo z prilagojenim časom začetka, ki je pač nam ušel iz rok in s tem je dnevni red potrjen. Zdaj pa še tehnično obvestilo. Rad bi vas spomnil, da zaradi naših govornikov bo glav, bodo glavna vrata ob um, podiju zaprta med izmenjavom mnen. Torej, če morate oditi pred. Uh, zaključkom izmenjave mnen vas lepo prosim, da uporabite stranska vrata ob um, na zadnjem delu dvorane, ne skozi okno. Vidim, da nekateri ste še precej ustvarjalni, tako da ja, glede na ponedeljek ne, ampak menim, da je prav, če zapustite dvorano v tem primeru, skozi izhode v ozadju dvorane. Potem pa tretja točka dnevnega reda. V skladu z 214. Uh, pravilom poslovnika parlamenta bo končni in. in uh, zakončni zapis sklepa sestanka koordinatorjev odbora AFEC 20. januarja naložen na spletno stran našega odbora z vsemi dokumenti tudi današnjega sestanka in torej današnji zapisniki bodo prav tako naloženi na to spletno stran. Pa četrta točka na dnevnem redu, ta zadeva odnose med Evropsko unijo in Kanado, stanje in vpliv zvezdnih volitev lanskem letu. Kolegice in kolegi, torej najprej bi pozdravili med eh, sabo veljoposlanico Edito Hrdo, ki je izvršna direktorica za Ameriko v eh, Evropski službi za zunanje delovanje. Danes nam bo poročala o trenutnem stanju odnosov med EU in Kanado. V Kanadi so 21. oktobra lani potekale zvezdne volitve. Liberalna stranka, ki jo vodi premije Justin Trudeau, je dobila 157 eh, sedežev in s tem oblikovala manjšinsko vlado izgubila pa je večino, ki jo je pridobila leta 2015 na račun konzervativne stranke, glavne opozicijske stranke. Odnosi med Evropsko unijo in ZDA temeljijo na deljenih vrednotah, kot se kažejo tudi v zgodovini zelo obširnega političnega in gospodarskega sodelovanja. Kanada je ena najtesnejših in najbolj enako mislečih partneric Evropske unije zunaj Evrope. Ko smo se pogajali o CETI, in so bili prisotni ministri in smo slišali tudi, uh, kaj so imeli povedati, sem jaz rekel, da če Če bi bila Grenlandija postavljena nekoliko drugače, bi bila Kanada lahko dobra članica Evropske unije, ker pa so stvari takšne, kot so, si pač nismo bliže. Uh, Eh, sklenitev strateškega partnerskega sporazuma in CETE 2016 sta bila dogodka, ko smo še poglobili naše odnose. Kanada je zanesljiva partnerica Evropske unije v smislu eh, podnebja, biotske raznovrstnosti, hkrati pa tudi lahko veliko nudi v smislu sodelovanja na področju zunanje in varnostne politike, umetne inteligence in raziskav. To stabilno partnerstvo bi se moralo nadaljevati in prepričan sem, da bosta Evropski parlament in novo izvoljeni kanadski parlament še naprej zelo intenzivno in plodno sodelovala tudi v tem mandatu. Spoštovana velposlanica, sedaj besedo predajam vam, da boste povedali, kako vi vidite, da so vplivali volitve v Kanadi na naše odnose in tudi, da nam poveste, kakšne bodo prihodne dejavnosti med našima državama oziroma zvezo in državo. Hvala lepa. Spoštovani člani odbora za zunanje zadeve, gospod predsednik, veliko čast in veselje mi je, da sem tukaj z vami in da vam lahko povem nekaj več o tem, kako mi razmišljamo in kako sodelujemo s Kanado. Kot ste povedali, smo bili priča novim volitvam oktobra situacija se ni tako bistveno spremenila. Do neke mere se je, vendar pa ne bistveno. Opažamo, da je druga trudojeva vlada pravzaprav sestavljena v veliki meri enako. 75 ministrov, ministrov nam je že znanih, tako da ne pričakujemo velike preusmeritve politik. Videli smo tudi program nove vlade in to, kar lahko povem, je, da je ta program v veliki meri usklajen tudi z programom nove Evropske komisije. To je torej pozitiven vidik zelo dolge in uspešne zgodbe sodelovanja med Evropsko unijo in Kanado. Kot ste sami prav povedali, bo predsednik vlade Trudeau vladal z manjšinsko vlado, zanašati pa se mora na podporo tistih strank, ki so mu obljubile, da ga bodo tudi podpirale. Država je bila po volitvah zelo polarizirana, zelo razdeljena. Razdeljena je bila na pokrajine na vzhodu in zahodu in tudi deljena je bila na Kanado mest in Kanado podeželja in to, kar bo potrebovala, je kohezija in enotnost. Vlada bo morala res storiti vse, kar lahko, da bi znova povezala državo. To bo veliki ziv in to odraža do neke mere tudi to, čemor smo pričali v drugih delih sveta. Predsednik vlade bo tako moral najti tudi neka tla z opozicijsko stranko, tako da bi lahko uh, naredili napredek pri svoji in tudi njihovi agendi v tem mandatu. Pred nekaj tedni je premije podal tako imenovan vladni govor oziroma govor z prestola in eh, predstavil je prednostne naloge. Prejšnji ponedeljek 27. januarja pa je parlament te prioritete tudi potrdil, tako da je situacija sedaj jasna. Prioritete poključujejo boj proti podnebnim spremembam, to je glavna tema za Evropo, pa tudi za Kanado. Neto um, ničelne emisije do leta 2050 so obljuba, hkrati pa tudi uh, povdarjajo svojo ambicijo, da bodo to dosegli na tak način, da bo gospodarstvo še naprej lahko raslo in da bo življenje poceni. Vlada namerava tudi pripraviti vrsto ukrepov, s katerimi bi okrepili energetsko učinkovito stavb in tudi promovirali oziroma pospeševali zelena tehnična podjetja oziroma tehnološka podjetja. Druga prednostna naloga pa je, da bi premostili razlike med regijami in v ta namen bo, je bil minister Vriland. Nomeni, uh, eh, imeno, bila ministrica Riland imenovana za uh, ta dosje. Torej, to je oseba, ki bo uh, morala opraviti to pomembno nalogo, da bo ohranila sodelovalen odnos z vsemi pokrajinami in ozemlji. Vemo, kako sposobna je ta ministrica, na nas je naredila velik vtis, če smem povedati. Bila nam je tudi v veliko pomoč v Evropi, ko smo se pogajali o CETI, pa tudi ko smo se pogajali o SAP, torej pridružitvenem sporazumu. Druge prednostne naloge pa vključujajo tudi nižje davke. Pa ne za vsakogar, temveč zgolj za nekatere ljudi in ne za najbogatejše. Tukaj pa je bistvena tudi pomoč oziroma program za farmacevtsko oskrbo, kajti v Kanadi eh, tukaj je pokrita zgolj zdravstvena oskrba, ne pa tudi predpisovanje zdravil. In to je velik problem trudojeve mlade. Druge pomembne teme trudojeve vlade pa vključujejo spravo z domorodnimi ljudstvi, to je nekaj, kar se steka še iz prejšnjega mandata. Vlada je prav tako najavila, da si bo prizadevala v celoti izpolniti deklaracijo OZN o domorodnih ljudstvih in to že v prvem letu novega mandata. To je torej velika ambicija. Drugi cilji trudojeve vlade pa so še zniževanje onesnaževanja s plastiko, to je nekaj, kar je pomembna tema tudi v Evropski uniji, potem pomembna tema za Ameriko, torej hujši oziroma strožji predpisi za orožje in pa tudi napredek na področju plinovoda preko gorovi. To je tudi tema, ki povzroča veliko napetosti in je sporna na kan v Kanadi. Potem eh, tudi podpis oziroma ratifikacija starega dogovora med um, Kanado, ZDA in Mehiko, o, torej stara nafta, zdaj se ji reče Emka. In nadaljni izziv za Kanado bo, da pridobijo tudi sedež v varnostnem svetu OZN in kampanjo za to že izvajajo. Kanada je prav tako izjavila, da bo sodelovala z enakomislečimi državami, da bo obnovila tudi zavezanost NATO in tudi prizadevanjem OZN za ohranjanje miru. Z, želijo pa si zagotavljati še več razvojne pomoči eh, in predvsem na področjih izobraževanja in enakopravnosti med spolov. In nekaj, kar je prav tako zelo pomembno za Evropo, dejali so, da bodo z enako mislečami začeli preučevati pravila v digitalnem prostoru, tako da bi ta bila poštena in tudi, da bi določili etična načela oziroma smernice za umetno inteligenco. To je torej, kot lahko slišite, tudi v veliki meri usklajeno s prioritetami nove Evropske komisije. Kot Evropska unija, in to zelo dobro veste, Veste, kaj je predsednica Ursula von der Leyen povedala v Strasburu novembra. Govorila je o, je, je o nemirnem svetu, v katerem živimo, v svetu, v katerem eh, preveč eh, tistih, ki imajo moč in silo v rokah, govorijo zgolj v jeziku konfrontacije in da če želimo temu se zoprstaviti, da se moramo povezati z našimi prijateljicami. Kanada vsekakor je naša prijateljska država, z njo lahko gradimo zavezništva in v Kanadi lahko vsekakor najdemo zelo pomembno partnerico. Govorili smo že tudi o a, eh, pridružitvenem a, eh, sporazumu, govorili smo tudi o CETI, želimo jo sedaj uh, trajno izvajati, kajti začasno izvajanje je v teku. Letos pa bi želeli organizirati ne le ministersko srečanje oziroma vrh voditeljev. Nek vrh s Kanado bi morda želeli organizirati, poleg tega videli pa bomo, ali nam bo to uspelo ob koncu letošnjega leta. Torej, ni dvoma, da je razvoj zelo pozitiven zadnjih nekaj let. Že če ostanemo zgolj pri CETI, lahko uh, tukaj smo zadovoljni, kajti dvostranska trgovina se je okrepila za 10,5 pet odstotkov v primerjavi s prejšnjimi leti. Izvoz evropskega blaga v Kanado se je povečal za 15 odstotkov, eh, kmetijskih pridelkov pa za 7 odstotkov. To je nekaj številk, vendar pa menim, da je zelo dobro, da jih imamo pred očmi. Čez teden dni bomo slavili tudi oziroma proslavili tudi eh, odbor za skupno sodelovanje, ki naj bi ocenil dvostransko sodelovanje in tudi podal svoje mnenje, ali bi lahko organizirali še v letošnjem letu srečanje na visoki ravni. Kaj pa pripravljamo za to srečanje? Uh, želimo seveda tukaj pospeševati človekove pravice in razmisliti o tem, kako bi lahko s kanačanimi bolj delali na tem področju, vključno z vprašanjem enakosti med spolom, očinkovitega multilateralizma in svetovnega reda, ki temeli na pravilih. Prav tako se bomo skušali bolj povezati na področju podnebnih sprememb, to je vsekakor visoko na dnevnem redu za obe strani. Prav tako bomo preučili, ali je mogoče pospeševati čiste tehnologije in upamo, da bomo na ta način lahko tudi lažje dosegli podnebne cilje. Ostale teme vključujejo digitalno agendo, to je prioriteta na obeh straneh, prav tako podpora digitalnim inovacijam in umetni inteligenci in pa seveda proučili bomo možnosti tesnega sodelovanja pri etični rabi že obstoječih in novih digitalnih orodij in podatkov. Zelo pomembno, ključno in skupno vprašanje pa je tudi varnost. Krepimo sodelovanje na področju eh, deljenih zmogljivosti, zato da bi se borili eh, eh, skupnim grožnjam, tudi kibernetskim grožnjam in da bi pospeševali mirnost in stabilnost, vključno z prispevkom kanačanov v mehanizem Evropske unije za krizno upravljanje. Veste seveda, da Kanada sodeluje uh, v tem mehanizmu v, na Ukrajini, v Španiji, v, v, v Iraku in tudi drugod. Kanada je dobra zaveznica Evropske unije tudi v zavezništvu NATO. Pred nekaj dnevi pa smo imeli tudi zelo dober dialog o varnosti in obrambi, kjer smo lahko opredelili več uh, možnosti za sodelovanje in jasno povedali, da smo zelo pripravljeni nadaljnega in tesnejšega sodelovanja tudi pri teh temah. In še z drugimi besedami bi povedala to, kar ste povedali vi, gospod predsednik in to, kar smo slišali iz ust eh, Timotija Gardna Eša, da novembra, novembra eh, lani je v v javnem nagovoru povedal nekaj, kar ste omenjali tudi sami, namreč, da, treba, da so sicer meje Evropske unije jasno opredeljene, vendar pa, da če je uh, Evropa skupnost za misli in vrednot, da bi v tem sistemu bila Kanada popolna članica Evropske unije. V tem kontekstu bi zaključila in seveda se veselim vaših vprašanj, na katerem z veseljem odgovorila, če bom le znala. Hvala. Še nekaj drugega sem slišal, uh, torej lep opis uh, Kanade. Kaj so kanačani, neoboroženi američani z zdravstvenim zavarovanjem. Tako. Kolegice in kolegi, nekaj vas je zaprosilo za besedo. Najprej bom dal besedo kolegu Pisapi. Grazie, grazie. Hvala lepa, zelo lepo se vam zahvaljujem za vaš izčrpen prispevek, ki je tudi zelo pozitiven in prinaša tudi predloge. Imel bi dve vprašanje, ki se nanašata na vašo pozitivno sodbo o prioritetah, ki so pravzaprav podobne prioritetam eh, Evropskega parlamenta. Torej, kakšen odziv oziroma kako eh, sodijo oziroma kakšno mnenje imajo o Iranu ta hip eh, kanadčani po tem, ko so zrušili letalo? In potem je tu še ena stvar. Povdarili ste, kako pomembni so odnosi med kanadsko vlado in Evropsko unijo. Torej na ravni državljanov, eh, ne samo na ravni vlad. Glede na zadnje pogodbe, ki smo jih sprejeli med Evropsko unijo in Kanido. Ali obstaja pozitivna sodba v zvezi s tem? Torej, ali obstaja uh, kakšna polemika v zvezi s temi um, sporazumi? Imamo naprimer eh, sporazum o strateškem partnerstvu in imamo CETO. Torej, kako ljudje doživljajo uh, te sporazume? Hvala lepa. Viola. Hvala. Thank you, chair. Um, thank you, ambassador. Naslednja govornica. Uh, hvala, gospod predsedujoči, hvala, veleposlanica, za zelo uh, celovite informacije. Povedali ste, da se je trgovina med EU in Kanado povečala. To je dober signal tudi za države članice. Um, dobro se mi zdi, da ste omenili tudi kmetijstvo. Eh, poleg tega pa me zanimajo še drugi sektori, ali imate kakšne številke, torej tudi za druge sektorje. Če nimate podatkov tukaj, eh, bi vas prosila za pisni odgovor. Potem pa še situacija v Arktičnem morju. Um, Kanada je bila malo presenečena nad agresivnim vedenjem Rusije na tem območju. Ne vem, ali imate kakšne nove podatke o tem, ali uh, se v javnosti ali pa v diplomatskih krogih v Kanadi govori o tem. Uh, Zanima me pa tudi odnos eh, med eh, Kanado in pa Kitajsko po aretaciji gospe Weng eh, pred 13 meseci. Mislim, da je to bila tudi zelo pomembna tema. Ne vem, ali lahko javno kaj poveste o teh razmerah. Zanima me, kako to vpliva tudi na odnose z ZDA. Potem imamo tukaj kitajske zahteve. Zanima me, kako to vpliva tudi na odnose z ZDA. V Zahodnem Pacifiku je tudi veliko kitajskega prebivalstva. In še zadnje vprašanje. Vem, da je Kanada zelo vključena tudi v vzhodni Evropi, še posebej v Ukrajini. Tam imajo tudi veliko diasporo. In mogoče bi radi tudi malo več podatkov o tem, kako. Eh, kakšne konkretne ukrepe bodo kanačani eh, izvajali v Ukrajini in pa v drugih državah vzhodnega partnerstva. Hvala. Kolega Moreno Sančes je naslednji. Tukaj sem. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, eh, gospa veleposlanica. Mm, sem nadomestni član v tem odboru, sem pa hkrati tudi stalni predsednik poročevalec za eh, CETO in pa podpredsednik eh, delegacije za odnose med EU in Kanado. Gospod predsednik, vi ste rekli, da je mogoče Kanada najbolj evropska država izven Evropske unije. Eh, delimo si številne vrednote, tudi številne težave in sam mislim, da je sporazum CETA veliko več kot samo trgovski sporazum. Omenili ste migracije, eh, enakost med spoloma, podnebne spremembe in na vseh teh področjih bomo morali delati skupaj. V Kanadi ne bo bistvenih sprememb, kar se tiče vlade, vlada ostaja približno enaka in eh, tudi v tej hiši bomo naredili vse, da v naših odnosih ne bo bistvenih sprememb. Zanima me, kako je s procesom ratifikacije. Nekatere države e, so zadržane do ratifikacije tega sporazuma. E, in zanima me, kaj lahko naredimo. Veliko je tudi dezinformacij. Kako e, bi ljudi prepričali, na koncu bodo glasovali nacionalni parlamenti in mogoče lahko tudi mi, torej iz Evropskega parlamenta, prispevamo k temu, da se bodo širile resnične informacije o sporazumu CETA. Hvala. 40 eh, odstotkov eh, trgovine med EU in Kanado eh, je padlo na Združeno kraljestvo, ampak Združeno kraljestvo je zdaj izven Evropske unije. Kako bo to vplivalo na situacijo, ali lahko pričakujemo, oziroma smo že opazili kakšen premik? To, naprimer, da se podjetja selijo izven Evropske unije, ali imamo tukaj še kaj manevrskega prostora, ali bo treba še počakati na to, kakšen bo naš prihodni sporazum z Veliko Britanijo. Želi še kdo besedo? Ne. Potem pa dajem besedo, kar vam izvolite. Hvala. Bom začela na koncu. Eh, spregovorila bom najprej o CETI, trgovini in pa ratifikaciji. Kako bo trgovina izgledala od zdaj naprej? Hm, Povdarim naj, da smo z Veliko Britanijo zdaj v prehodnem obdobju. Eno leto bo treba še počakati, v tem času se ne bo nič spremenilo in seveda bo odvisno od Velike Britanije eh, to, kakšen sporazum bomo izpogajali. Vemo, da obstaja interes za eh, trgovinski sporazum s Kanado. Mi zaenkrat proučujemo statistike in smo pozorni na to, kaj bo Brexit pomenil eh, za nas, ne samo za odnose s Kanado ali samo za trgovino. Eh, tudi naša razvojna pomoč bo drugačna brez Velike Britanije. Verjetno ste o teh temah obširno razpravljali tukaj v Evropskem parlamentu. Eh, na službi za zunanje delovanje se tudi naši uradniki ukvarjajo s tem. Ehm, prav tako mi eh, pročujemo to, kako se bo treba preusmeriti, kaj bo treba spremeniti. Eh, Velika Britanija je res bila v Evropskem parlamentu prvem stiku, v glavnem stiku z eh, Kanado, z nekaterimi tretjimi državami so že podpisali eh, sporazume v tem času. Nimam pa vseh podatkov, mislim, da je to bolj vprašanje za kolege službe za zunanje delovanje in pa eh, direktorata za trgovino. Kar pa mi lahko naredimo v zvezi s CETO je, da pomagamo, pomagamo našim kolegom iz DG Trade, da eh, razložimo, zakaj je sporazum o eh, partnerstvu pomemben, zakaj je CETA pomembna, izvajamo tudi informacijske kampanje. Mm, treba je govoriti o tem, kako nam CETA koristi. Eno leto in pol zdaj že velja in res je neverjetno, koliko interesa je izkazala eh, kanadska stran, da se poveže z nami na različnih področjih. Eh, njihov interes za Evropsko unijo se zelo povečuje. Imeli smo tudi nekaj eh, bilateralnih delovnih skupin v preteklosti, zdaj jih imamo okrog 27 in ta številka se še povečuje. Naši strokovnjaki Eh, si res želijo sodelovati in vidijo tudi veliko priložnosti za to, kaj ti odnosi s Kanado so res široki. Neverjetno je, da imamo toliko delovnih skupin, pa ne samo to, ampak da se te delovne skupine tudi dejansko redno sestajajo, izmenjujejo mnenja. Za določene države imamo tudi delovne skupine, ki pa se redko sestanejo oziroma samo pred kakšnimi ministerskimi srečanji. Mm, mm, torej, eh, za druge države ni toliko interesa, v primeru Kanade pa ta interes obstaja. Kar se CETE tiče, bomo sodelovali z državami članicami in eh, proučili to, kaj bi bilo koristno. Eh, tudi kanadska veleposlaništva so zelo dejavna v državah članicah. Potem Ukrajina. Diaspora je res velika prejšnja trudujeva vlada je bila zelo dejavna, pomagali so tudi pri reformah v Ukrajini in skušali so biti koristni pri sprejemanju različne zakonodaje, naprimer eh, potem pri boju proti korupciji so bili dejavni in tako naprej. Mm, tukaj smo torej tudi sodelovali s Kanado in se koordinirali. Posebej pri Ukrajini se je to poznalo, torej obstajale so sinergije med našimi in pa kanadskimi dejavnostmi in pri tem smo drug drugega podpirali. No, če gremo malo bolj na sever eh, in spregovorimo še o Arktiki, mm, ta prostor se odpira. Eh, mi imamo zdaj tudi posebnega odposlanca za Arktiko, tako da res skušamo biti eh, prisotni in dejavni v skupini za Arktiko. Eh, Evropska unija sicer ni kot celota vključena v arktični svet, vključene so samo posamezne države članice, ampak naša, naše dejavnosti so usklajene z dejavnostmi Kanade. Eh, tako da eh, se lahko tudi usklajujemo, usklajujemo naše prioritete, vedno vemo, kaj počnejo države članice na tem področju in kaj počne Kanada. Ponavadi smo usklajeni, ampak eh, njihove prioritete so včasih tudi malo drugačne od naših. To pa je povsem logično. Vemo, kaj Rusija dela v Arktičnem morju. Situacijo seveda spremljamo ampak vseeno je to območje, kjer bi morali vsi skupaj sodelovati. No, še nekaj o zunani politiki in sicer o Kitajski. Imamo Kitajsko in pa Ukrajino. To sta uh, dve prioriteti, kjer smo se s Kanado zelo koordinirali v zadnjih letih. Uh, Kanačani so bili zelo zadovoljni tudi z našo podporo in reakcijami. Eh, mi smo jih podprli, še posebej v primeru eh, oseb, ki so bile pridržane na kitajskem. Naša diplomatska prizadevanja, upam, da bo, bodo k malu te ljudi privedla domov. To je tudi bilateralna tema. Eh, ampak kadar le lahko skušamo biti koristni tudi pri takšnih vprašanjih, v končni fazi gre za človekove pravice in pravice teh ljudi, ki bi jih morali spoštovati. Potem podpora CETI strani opozicije, eh, ta vsekakor obstaja. Na začetku so CETO sicer kritizirali, ampak eh, zdaj z novimi podatki, ki se vse čas pojavljajo, lahko rečem, da tudi opozicija eh, CETO sprejema, ne samo opozicija v Kanadi, ampak tudi opozicija tukaj v Evropi, zdaj razume, da je ta sporazum res eh, zelo kakovosten in da eh, prednosti prevladajo nad slabostmi. Torej, ta sporazum bo veliko doprinesel tako za evropsko kot za kanadsko stran in kritike niso več tako eh, močne in odločne, kot so bile v preteklosti. Eh, mi smo pa zdaj tudi skušali eh, v to razpravo vključiti čim več dobrih argumentov in razlag. Potem je bilo še eno vprašanje v zvezi z nedavno situacijo v Iranu. Poznate stališče Evropske unije do tega vprašanja? Veste tudi, da eh, ta resolucija, oziroma ta, to prepričanje izhaja iz resolucije Varnostnega sveta. Kanada si želi eh, ne biti članica Varnostnega sveta in eh, to podpira. Kaj bi lahko izboljšali v odnosih z Iranom? Mislim, da tukaj še veliko prostora za izboljšave ampak tudi na tem področju mislim, da ima Kanada precej podobno mnenje kot Evropska unija. Hvala. Želi še kdo besedo? Želi še kdo postaviti kakšno dodatno vprašanje? Ne. Uh, no, če ni nobenih dodatnih vprašanj, potem bomo s to temo zaključili. Uh, vi pa še naprej pozorno spremljajte odnose s Kanado, da nas boste lahko obveščali tudi v prihodnosti. Kolegi, zdaj bomo sejo prekinili za 8 minut, ker komisar Varheli prihaja 15 čez 4. Ta del zasedanja pa bo potekal za zaprtimi vrati, tako da vse eh, čudovite mlade, ki sedijo v zadnji dvorane, vabim, da zapustijo dvorano.